Pan Przewodniczący! Gospod predsednik. Uh, Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Gospe in gospodje, prosim, da se usedete čaka nas zelo pomemben trenutek. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Jutri bomo sedmič praznovali Evropski dan žrtev terorizma, Teroristični napadi so se zgodili 11. marca. Več kot 5000 žrtev terorizma je v Evropi. Teroristi so razglasili vojno zopr civiliste. Teroristi udarijo na tistih mestih, kjer bi se običajni državljani morali počutiti varne v svojih državah. Sramotno je, vseh obtožb vredno in predvsem gre za strahopetna dejanja. Zato terorizma nikoli ni moč upravičiti. Evropejci smo močni in enotni. Nobena teroristična ali kriminalska združba ne bo omajala našega zaupanja v vse tisto, kar je prispevalo k zgradni enotne Evrope. Gospe in gospodje, prosim vas za minuto molka v spomin na žrtve terorizma. Najlepša hvala.